Je vais vous demander de, de prendre place si vous voulez bien. Kolegi in kolegice, prosim vas, da zasedete svoja mesta. Številni boste potem odšli in bomo odšli na letalo, tako da bomo tako začeli. Upam, da ste sedaj pripravljeni, upam, da ste ustavili tudi svoje glasovalne kartice predlagam, da začnemo z današnjo pomembno sejo. Če ni komentarjev z izjemnim redom, je dnevni red spred. Danes je seveda precej preprost. Še nekaj sporočil predsednika, kot ponavadi, tolmačenje je na voljo v 16 jezikov. To je prvo obvestilo. Naj povem tudi, da je dosje seje na voljo v aplikaciji e-meeting, seja pa se tudi prenaša po spletu. Francoska televizija M6 nas bo tekom glasovanja danes popoldan snemala. Čaka nas elektronsko glasovanje, to je zelo pomemben trenutek za vse nas smo namreč v končni fazi našega dela, ki jo bomo kronali s tem glasovanjem. Še enkrat bi se rad zahvalil obema soporočevalcema in pa vsem poročevalcem v senci, ki so sodelovali pri tem delu. Več kot 1100 predlogov sprememb je bilo vloženih, zahvalil bi se rad celotni ekipi, sekretarijatu, ki nam je pomagal. Hvala Kristini in pa seveda celotni ekipi, Lauri, Markusu, Marku in obima sodelokama, ki sta prav tako v dvorani. Hvala tudi vašim ekipam in vašim pisarnam. Pogovarjali smo se o zelo pomembnih zadevah za našo skupno prihodnost. Eh, mislim, da smo zagotovili dobro kolektivno delo. Prišli smo do kompromisa. Za nekatere nismo šli dovolj daleč, za nekatere smo šli malce predaleč. Ampak pomembno je, da spremimo to poročilo o postopku unije za registracijo pesticidov. Vem, da za nekatere nismo šli dovolj daleč, ampak sedaj nas čaka glasovanje upam, da bo to glasovanje pokazalo jasen rezultat. 17. januarja nas čaka glasovanje na plenarnem zasedanju. Parlament mora voditi to delo. Sodelovati moramo tudi z Evropskim komisarjem za zdravje in še naprej delati na tem področju. Najlepša še en, hvala še enkrat vsem, sedaj pa bomo kar začeli z glasovanjem. Imamo celo vrsto kompromisov, kot veste, smo oblikovali 51 kompromisov, kar pozabil sem na pravo številko. Kompromise bomo izglasovali vsega z elektronskim glasovanjem, čaka nas tudi ločeno glasovanje, kot opredeliva glasovalni seznam. Kompromisi niso uh, urejeni po vrsti oziroma glasovalni seznami, niso pripravljeni tako, vsak, eh, tako glasovalni seznam ima vsak svoj. Eh, najprej pa me zanima, če želita Norbert Klinc ali Bart Stas besedo, preden nadaljujemo z glasovanjem. Norbert, želiš besedo? Želiš kaj povedati? Nein, glaub, äh, alles ne, mislim, da je bilo pravzaprav že vse povedano in da lahko glasujemo. Bart. Bart. Odlično. Me zanima, kakšna bo sestava parlamenta po naslednjih volitvah. Sedaj pa kar glasovanje. Kompromis ena. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Le vote fermé. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Hvala. Sedaj kompromis 2 na strani 3. Glasujemo. Ne, to je moja napaka, pravi predsednik. Popravil se bom. Predlagam, da sedaj glasujemo o kompromisu številka 7. Zelo čustven dan je danes. Kompromis 7 na drugi strani glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Kompromis 7 je sprejet. Sedaj pa kompromis 16, prav tako na drugi strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Sedaj pa kompromis 2 na strani 3. Glasujemo. Le vote fermé. Konec glasovanja. Kompromis 2 je sprejet. Sedaj pa kompromis 49 na peti strani glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Naslednji je kompromis 10 na šesti strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa kompromis 3, prav tako na šesti strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Sedaj pa kompromis 50 na sedmi strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 1123. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 1132, ki je brezpredmeten, ne moja napaka, pravi predsednik. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, predlog spremembe je zavrnjen. 492, kdo je za, proti, vzdržani. Predlagam, da preverimo elektronsko, preverjamo elektronsko predlog spremembe 492 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Naslednji je kompromis 31 na 8 strani. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 47 na 8 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Ni slabo. Kompromis 51 na 9 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 5, prav tako na 9 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 502. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Naslednji je kompromis 4 na deseti strani. Glasujemo. Konec glasovanja kompromis je sprejet. Nekaj strani bomo preskočili in sedaj smo pri kompromisu številka 13 na 13 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Kompromis 23 na 14 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 25, prav tako na 14. strani, glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Kompromis 29, prav tako na 14. strani, glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis 29 je sprejet. Kompromis 38 na 15. strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 48, prav tako na 15. strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet sedaj pa kompromis 19 na 17 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Kompromis 6 na 18 strani. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Sedaj pa kompromis 18 na 22. strani glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Predlog sprejme 584. Kdo je za? Kdo je proti? Preverili bomo elektronsko. Preverjamo predlog spremembe 584. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Kompromis 43. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Kompromis 44. Prav tako na 22. strani glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Kompromis 8 na 23. strani glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 9 na 24 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 46 na 26 strani glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Naslednji je predlog spremembe 1136 z roko, kdo je za, proti. No, predlagam, da preverimo še elektronsko. Preverjamo predlog spremembe 1136. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprijet. Sedaj pa kompromis 37 na 30 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis 37 je sprejet. sedaj pa predlog spremembe 652 v dveh delih. Če bo prvi del sprejet, potem glasujemo o drugem delu, če ne pa ne. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Prvi del je sprejet, kar pomeni, da glasujemo o drugem delu. Kdo je za drugi del? Proti drugi del je zavrnjen. Sedaj pa kompromis 34 na 32 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Naslednji je kompromis 41 na 33 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Naslednji je kompromis 20 na 34. strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Kompromis 28 na ta isti strani. Glasujemo. Konec glasovanja kompromis je sprejet. Naslednji je kompromis 42 na 35 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Kompromis 11 na 36 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis 11 je sprejet. kompromis 12 na 38. strani je naslednji, glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis 12 je spred. Naslednji je kompromis 14 na 39. strani, glasujemo. Konec glasovanja kompromis je sprejet. Kompromis 21 na isti strani, glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 702. Vzdigom roke, kdo je za? Proti. predlagam, da preverimo še elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 702. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Naslednji je kompromis 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa pregled spremembe 719. V dveh delih. Prvi del, kdo je za z dvigom roke. Proti, vzdržani. Prvi del je sprejet, sedaj pa drugi del. Kdo je za? Proti? Drugi del je zavrnjen. Naslednji je kompromis 17 na 43. strani. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Naslednji je kompromis 22 na 44. strani glasujemo. Vem, da je monotono, ampak tako pač gre. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Sedemsto 94, na 49. strani, pravi predsednik. Ne. Zmotil sem se, nekateri dobro sledite. Odlično. Tako da nas čaka najprej glasovanje o kompromisu 39 na 48. strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis 39 je sprejet. Sedaj pa predlog sprejembe 794. Kdo je za z dvigom roke? Kdo je proti? Vzdržani? Predlog sprejembe je sprejet. Spet bomo preskočili nekaj strani in smo pri kompromisu 24 na 52 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Naslednji je kompromis 26 na 56 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Naslednji je predlog spremembe 849. Kdo je za, zdvigom roke, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Naslednji je kompromis 27 na 58. strani. Glasujemo. konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Naslednji je kompromis 30 na 60 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Naslednji je kompromis 32 na 62 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 912. Kdo je za zdigom roke? Proti. Ah, potem pa predlagam, da preverimo še elektronsko. Preverjamo predlog spremembe 912. Glasujemo. konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Sedaj pa 913, 914, 915 in 916 skupaj. Kdo je za? Proti? Predlogi spremembe so zavrnjeni sedaj pa 919. Kdo je za? Proti? Predlog spremembe je sprejet. 921, 922, 923, 924 in 925. Ne, 924 je zadnji, ti štiri je predlogi sprememb. Predlagam, da glasujemo skupaj, ker so identični. Kdo je za? Zdvigam roke. Proti? No, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlogi spremembe so zavrnjeni. To pomeni, da moramo glasovati o 925, kdo je za, proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak vseeno predlagam, da glasujemo še elektronsko. Preverjamo 925. Ah, Konec glasovanja. Preglasovanje je zavrnjen. Sedaj pa predlog spremembe 933. Kdo je za? proti, vzdržani, spred. Kompromis 33 na 67 strani, glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Naslednji je kompromis 35 na 69 strani, glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Naslednji je kompromis 36 na 70 strani. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Sedaj pa prej lahko spremljamo 976 na 72. strani. Kdo je za? Vzdržani, pravi predsednik. Se upravičujem, kdo je proti? Vzdržani. Mislim, da je uh, zavrnjen, ampak bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Da, predlog sprejem bi je zavrnjen. No, prosim vas, da dvigate eh, roke, vem, da vas, ni, da vas ni tako veliko, ampak eh, drugače ne vidim, kako glasujete. 986 eh, eh za proti vzdržani sprejet. Naslednji je kompromis 40 na 75 strani, glasujemo. Konec glasovanja, kompromis je sprejet. Še nekaj strani bomo preskočili, kar pomeni, da bomo pridobili nekaj časa. Kompromis 45 na 81. strani in glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Sedaj pa 1066, kdo je za? 1066 na 81 strani, kdo je za? Zdvigom roke. Kdo je proti? Vzdržani? Predlog spremembe je sprejet. Sedaj pa 1087 na 84 strani, to je ustni predlog spremembe. Ne, moja napaka, pravi predsednik. 1085, glasujemo o 1085 na 83 strani. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa ustni predlog spremembe 1087. A je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe? Ne to pomeni, da bomo kar glasovali, kdo je za 1087, kdo je proti, vzdržani, predvsem sprembe je sprejet. Sedaj pa 1101, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. naslednji je 1125. Gospa Dornano je prosila za poimensko glasovanje. Vprašati moram, če šest članov odbora podpira poimensko glasovanje za ta predlog spremembe. No, potem pa predlagam, da kar glasujemo z dvigom roke kdo je za ta predlog spremembe s 1125. Proti, vzdržani, predlog spremembe je zavrnjen. 1126, kdo je za, proti, vzdržani, predlog spremembe je sprejet. 1134, kdo je za, proti, vzdržani, predlog spremembe je sprejet predlog spremembe je sprejet. 1135 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti. Prvi del je sprejet, tako da glasujemo v drugem delu, kdo je za, proti. No, pri drugem delu pa bomo preverili elektronsko. Preverjamo drugi del tega preloga spremembe 1135. Glasujemo. Konec glasovanja. Drugi del je zavrnjen. Naslednji je predlog spremembe 1139, prav tako v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Prvi del je sprejet. Drugi del, kdo je za? Drugi del. Proti? Proti? vzdržanje, drugi del je zavrnjen. Sedaj pa predlog spremembe 1140, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1141, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Štiriinpetdeset, gospa Dornano z dvigom roke. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Enainsedemdeset, na triindevetdeseti strani je naslednji. Ja, morda sem se zmotil, ampak ali ne bi bilo treba glasovati tudi prej o 51? O 55? Mislim, da bi morali glasovati še o 51, glede na to, da smo sedaj glasovali 54, kaj ne? Se opravičujem, poskušal sem eh, pospešiti zato, da ne boste zamudili eh, vaših letal, ampak eh, gospod Delaj, vi ponavadi pravite, da ni časa, da ni časa. Ravno zato smo poskušali malce pospešiti, ampak dobro, na prošnjo eh, kolega Norberta bomo glasovali o eh, predlogu spremembe 51. Imamo dva soporočevalca, ki res pazita na vse, kar se dogaja. Eh, enkrat Norbert, enkrat Bart pri dveh različnih predlogih spremembe. Najprej torej 51, kdo je za, proti. A, predlagam, da preverimo elektronsko preverjamo predlog spremembe 51. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 54 smo že izglasovali, sedaj smo pri 71. Predlagam, da glasujemo torej o 71. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog spremembe je sprejet. sedaj pa bomo glasovali o predlogu spremembe 124, če se ne motim, na 98. strani. Kdo je za zdigom roke? Proti, vzdržani, sprejet. Naslednji je predlog spremembe 545 na 100. strani. Kdo je za? Oziroma 145, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Naslednji je 169, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Naslednji je preglasovanje med 210 na 108 strani. 210, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. kar dobro nam gre. Nas, naslednji je na 120. strani, predlog srembe 331, z dvigom roke, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Naslednji je predlog spremembe 339. v treh delih. Ampak tretji je brezpredmeten, enako velja za prvi del, ker smo sprejeli kompromis 50, bomo torej glasovali zgolj in samo o drugem delu tega predloga spremembe. Kdo je za drugi del? Proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 345, gospe Dornano. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog spremembe je zavrnjen. Sedaj pa pregled spremembe 389 na strani 126 v, prvi, eh, v dveh delih. Prvi del, kdo je za? proti, vzdržani. Prvi del je sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, drugi del je zavrnjen. Naslednji predlog sprejem je 421 na 129. strani, kdo je za, proti, proti vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. 429, 22 eh, se upravičujem za, proti, vzdržani, zavrnjen. Naslednji je predlog spremembe 445 na 131 strani. Kdo je za? Proti predlagam, da preverimo elektronsko. Preverjamo predlog spremembe 445. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa predlog spremembe 455 na 133 strani. Kdo je za? Proti vzdržani. Preverjamo elektronsko in sicer predlog sprejme 455 na 133 strani. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Predlog sprejme je zavrnjen. Naslednji je predlog sprejme številka 1, navedbe. Glasujemo. Eh, kdo je za? Zdigom roke proti vzdržani, sprejet. Predloga spremembe 4 in 17 skupaj, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta sta. Predloga spremembe 8 in 31, prav tako skupaj, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. Predloga spremembe 9, kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejet. Predloga se nameje 10 in 32 skupaj, kdo je za, proti. Prosim, da dvigate roke, ker nisem dobro videl, kako ste glasovali. Kdo je za 10 in 32? Še enkrat, proti, sprejeto. Ampak vseeno bomo preverili elektronsko. Glasujemo o 10 in 32. Konec glasovanja. Sprejeta sta. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog sprejem je 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Naslednji je predlog sprejem je 23. Kdo je za? proti, vzdržani, spred. Naslednji je predlog spremembe 26, kdo je za, proti, vzdržani, predlog spremembe 26 je spred. 27, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Naslednji je predlog spremembe 28, kdo je za, proti, vzdržani, spred proti, vzdržani, predlog spremembe 28 je sprejet. Sedaj pa še glasovanje o poročilu z izglasovanimi spremembami, elektronsko in poimensko. To je trenutek, ki je izjemno čustven, Bart že komaj čaka. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto, 23 glasov za, 5 proti in en vzdržan glas. Najlepša hvala. Želita soporočevalca besedo? Norbert, izvoli. No. Predlagam, da nekaj trenutkov. Eh, posvetimo še soproševalcem. E, Čisto na kratko, ne bi rad podaljševal sestanka, rad bi se vam zahvalil in e, presenečen sem nad e, tako jasnim glasovanjem v posebnem odboru in upam, da bo to pomenilo tudi um, dovoljšno večino na plenarnem zasedanju v januarju. Najlepša hvala vsem, ki so sodelovali, hvala sekretarijatu še prav posebej in tudi najlepša hvala mojim sodelovcem, ki so svoje delo res opravili izvrstno. Bart, besedo ima Bart Stas. Ja, mislim, da je bil rezultat res zelo um, dober, tudi kar se vsebine tiče. In hvala Norbertu za izvrstno sodelovanje. Hvala sekretarjatu, hvala obema ekipama ELS uh, in zelenih in hvala vsem poročevalcem v senci in uh, vsem, ki so pripomogli k delu. Mislim, da smo to res izvrstno opravili. Najlepše hvala obima. Tudi sam sem se želel zahvaliti za kakovostno upravljeno delo, za vse izmenjave mnen. E, to je zelo pomembno glasovanje v odboru, to je tudi dober signal za glasovanje na plenarnem zasedanju januarja. Seveda je to čustven eh, trenutek, zato ker je s tem konec dela našega odbora. sedaj pa bomo še naprej delali skupaj s komisarjem eh, in si prizadevali za zdravje vseh. Hvala vsem in izkoristite ta čas za počitek. Hvala in srečno pot domov.